je sprejel priporočilo, da se ne izreče zoper delegiran pravni akt. To priporočilo eh, je bilo sporočeno na seji 27. aprila 2016. Proti to priporočilo ni bilo nobenih ogovorov v roku 24 eh, ur. V skladu s členom 105 eh, odstavek 6 poslovnika velja priporočilo sprejet, za sprejeto. Skupaj s sprejetimi besedili bo objavljeno jutri 10. maja 2016